proučevalcem in proučevalci v senci in koordinatorji političnih skupin smo se dogovorili glede številnih predlogov sprememb za poročilo Andriju o tem, kako lahko skupna kmetijska politika poveči, poveča ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Zato smo obravnavo tega poročila preložili. To je zelo zanimivo področje, zelo pomembna tema in gotovo bo konferenca v Korku, ki sledi, ki je pravzaprav naslednica konference iz leta 96, pred 20 leti. Tu so bili še časi Franca Fišlerja. Bo prispevala k našemu premisleku. o prihodnosti delovnih mest na kmetijstvu, v kmetijstvu in na podeželju. Ta konferenca pred 20 leti je bila ključnega pomena za oblikovanje mnen v prihodnosti. Takrat je pravzaprav nastal drugi stebr. Takrat se je začelo razmišljati o celovitem razvoju podeželja. Konferenca v Korku je potekala ta teden, 5. in 6. septembra in je pravzaprav bila nekakšen follow-up 20 let kasneje, kaj se je zgodilo na podeželju. Prišel je tudi Franz Fischler, torej tisti, ki je bil najpomembnejši za konferenco pred 20 leti in moramo si skrbno ogledati izide uh, letošnje konference, izsledki letošnje konference. In bilo bi dobro, če bi torej, si delili svoje znanje in poznavanje te tematike. Franz Fischler je bil na konferenci, predstavniki komisije OECD-a, Evropske uh, investicijske banke slovaški minister za kmetijstvo kot predsedujoče svetu. Torej, obravnavo te, tega poročila smo predstavili na 29. september. Naj vam povem, da imamo danes tlumačenje v vse jezike, razen v irščino, malteščino, slovaščino in estonščino. Sedaj bomo obravnavali naglavno na točko. Donc, je te fais un rappel au règlement d'abord. Naš odbor pogosto resno dela. Dobili smo dokument, poročilo, samo v angliščini in v polščini. To ni v duhu Evropskega parlamenta. Ta dokument bi morali prevesti vsaj francoščino. Torej, imamo sedaj dokument v angliščini, ki ga nismo eh, proučili, ki je le v angliščini in polščini. Prosim, da zagotovite eh, dokumente, ki bomo vsi razumeli. Danes imamo precej mm, nenatrpan dnevni red. Eh, obravnavali bomo eh, z, z, zaščito gojenih eh, kuncev. Gospod predsedujoči, ali se vam zdi, da obstajajo še pomembnejše teme kot velikost kletk za kunce? Mislim, da bi bi lahko obravnavali pomembnejše teme, grozljive situacije glede eh, trgatve, glede eh, žit. Kmetje imajo velike eh, težave. Skratka, gospod predsednik, mislim, da moramo početi še kaj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 dejstvo, da je bil preveden v polščino, ni na ključje. Torej, seveda je razumljivo, da je ta dokument napisan tudi v polščini, ker je bil naročen v polščini. No, tema pa je seveda vpliv kmetov na Evropsko unijo, na pomembne zunanje sežnost, naj gre za okvir Svetovne trgovinske organizacije ali drugi okviru. Torej, vse to vpliva na kmete in pogosto se zgodi to, da je kmetijstvo zanemarjeno v korist drugih področji in temu se želimo izogniti. Nekatere stvari, ki ste jih omenjali, težave s trgatvijo, žit, ehm, žit in tako naprej, to so večne teme na našem dnevnem redu in gotovo to še bolj na dnevnem redu. Pač ta hip zdaj le se izvajajo študije, torej veliko poslancev je spostavilo te težave kmetov. Potem imamo vpliv voza žiti iz Ukrajine in tako naprej. K vsemu temu se bom povrnili vprašanje mladih metov, tudi njih ne želimo zanemariti. Če želite, lahko predlagate preko politične skupine svoje predloge in koordinatori bodo obravnavali temo. Hvala za vaše predloge. Kaj zadeva kunce? Nikoli prej nismo obravnavali kuncev. In jasno je, da tu obstaja gospodarski vidik, kot tudi vidik dobrobiti živali. In jasno je, da moramo to obravnavati, da to mora biti na našem dnevnem redu. Ne smemo podcenjevati pomena te teme. To je težava. Gospod Ek bo to gotovo lahko pokazal, torej, da bomo videli, kako pomembna tema je to. 21. junija je gospod Ek predstavil to temo, takrat smo imeli vodno izjavo in to bo sedaj lahko gospod Ek predstavil svoje poročilo, svoje osnovne poročilo. Izvolite, gospod Ek. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Poštovane kolegice in kolegi, predstavniki komisije in sveta, spoštovani predsednik, danes bom predstavil poročilo na lastno pobudo o minimalnih zahtevah za zaščito gojenih kuncev. Kot veste, sem bil prostorsko omejen, zato sem se osredotočal na to, kako bi ustrezno gojili kunce. Seveda pa to ne pomeni, da trenutne težave sektorja, kot so družbeno-ekonomski vidiki, da jih ne bom upošteval. Bom jih upošteval gotovo tudi še kasneje. Še pred počitnicami sem predstavil svoj delovni dokument in sporočil sem vam, da želim s tem poročilom izpolniti več ciljev. Prvič, širši cilj gre za to, da bi zapolnili verzel v zakonodaji Evropske unije, ker spoh nimamo specifične zakonodaje za zaščito kuncev. Drugič kot srednjeročni cilj, da bi sektorju s potrošniško usmerjenimi proizvodnimi metodami odprli boljšo pot na globalizirani trg, da bi se lahko uveljavili tudi v primerjavi z neevropskimi proizvajalci. In prav tako, da bi podprli gojenje kuncev v EU. 600 tisoč podpisov smo dobili s peticijo in to je bilo poslano kmetijskim ministrom EU in tudi Evropski komisiji, da bi prenehali z baterijskim gojenjem, torej v majhnih kletkah. In tudi interes zainteresiranih strani med počitnicami je pokazal, da smo, kar se tiče srednjeročnih in kratkoročnih ciljev, že na dobri poti. Spoštovane kolegice in kolegi, če si ogledamo kmetije za gojene kuncev v EU, potem vidimo, da je ta panoga na VI, ki si jo sami žagajo. V zadnjih letih se je zmeševala proizvodna in napoved za leto 2016 kaže, da bomo morali spet zaznati upad okrog 4 odstotke. Torej, trend je tak, da bo tudi v naslednjem letu zanimanje za meso kunce upadalo. Ne vemo točno zakaj. Poleg tega pa so kmetije za gojene kuncev zelo prizadete zaradi konkurence z Kitajske. Zato imajo težave in tudi nimajo neposredne podpore v okviru SKP. Ti razlogi so vodili do ogrozitve eksistence teh kmetij. Če ne bomo pomagali, potem lahko povemo, da bodo imeli še naprej težave zaradi konkurence iz Kitajske in drugot. Izrinjeni bodo z trga. Sveda si ne želim, da bi ta tržni segment bil prevzet strani kitajskih podjetij, kar se tiče živalskih standardov, tam še precej zaostajajo za Evropo. Kaj lahko mi v odboru za kmetijstvo Evropskega parlamenta storimo. Pripričan sem, da je edina trajnostna rešitev tako, da povečamo kakovost proizvoda. Poštevati moramo potrošniške želje, tudi kar se tiče višjih standardov za dobrobit živali. Zato bi torej, tako kot kaže tudi pomladanski barometer, komisijo pozvali, da bi zagotovili više standarde za varstvo živali. Zelo veliko potrošnikov si tega želi. Grozovita sporočila, grozovita poročila v medijih o eh, gojenih živali na zelo majhnem prostoru, tega mora biti konec. Zato sem v svojem poročilu se osredotočil na zaščito živali, kajti tako lahko pridobimo vsi. Živali, pa tudi sektor in konec koncev tudi potrošnik. Poleg tega je naša verodostojnost kot poslancev Evropskega parlamenta odvisna od tega, ali bomo upoštevali želje državljank in državljanov Evrope. Prav tako kot smo imeli gojenje kokoši nesnic in smo potem to uredili, tako moramo sedaj urediti tudi gojenje in življenski prostor gojenih kuncev. Seveda moramo se zavzeti za pravice živali, ne moramo biti proti temu. Zato moramo biti torej verodostojni, kar se tiče baterijskega gojenja kuncev. Če bomo tukaj potegnili drugačne zaključke kot pri kokoših nesnicah, to ne bo dobro. Takrat nam je uspelo prepovedati baterijsko rejo. Takrat so seveda tudi govorili kmeti, da jih bomo uničili, ampak ker smo imeli dober načrt, ker smo dobro sodelovali s to panogo, je prepoved leta 2012 bila uveljavljena. Če, bi politika takrat, če je politika takrat eh, s kmetijskim sektorjem lahko dosegla dogovor o kokoših nesnicah, potem mora politika danes tudi pri koncih eh, priti do istega rezultata. Sveda nam je žal, da šele sedaj govorimo o minimalnih standardih za gojene kunce v odboru za kmetijstvo. To bi se moralo zgoditi že veliko prej. EFSA je že leta 2005 ugotovila, da je smrtnost teh kuncev veliko više kot pri drugih živalih. Poleg tega pa uporabljajo zelo veliko antibiotikov in to predstavlja nevarnost za javno zdravje. Še prav posebno, ker je to že danes zadnja možnost, torej uporabljajo zelo močne rezervne antibiotike in to ima vpliv na javno zdravje. Lahko pa rečemo, da s trenutno baterijsko rejo ne izpolnjujemo standardov dobrobiti živali in varstva živali. Uporaba baterij in kletk ni nič drugega kot mučenje živali. Zato je skrajni čas, da uporabimo alternativne sisteme. Tudi sistem, ki ga predlagam v poročilo, ko bi imeli kunci izhod, eh, na, eh, ko bi imeli izhod na plano in bi lahko se tam pasli. Sedaj, ko pa so v manjših kletkah, Seveda to ni dobro za živali, to mora biti jasno, zato moramo torej seveda upoštevati mnenja, ampak paziti, da nas kmetje in tako imenovani strokovnjaki ne bodo zavedli. Sektor mora to razumeti kot priložnost, kajti z mojimi dodatnimi predlogi sprememb bom razširil področje svojega poročila in skušal zagotoviti podporo sektorja tudi za prehodno obdobje, za više standarde. Kar se tiče razvoja podeželja, skupne kmetijske politike, bi imeli možnosti podpore Evropske unije za bolj prijazne proizvodne sisteme v EU. Za konec naj povem tole. Dajmo skupaj si prizadevati za više živalske standarde pri reji kuncev. poslušati moramo tiste, ki skrbijo za dobro počutje živali in poslušati moramo potrošnike, ki si želijo višjih standardov. Kajti, če ne bomo ukrepali sedaj, bo Kitajska prevzela vzrejo kuncev, še preden se bodo tega zavedli. In v 13. členu Lizbonske pogodbe smo se zavezali, da bomo spoštovali živali kot čuteča bitja in zagotovili visoke standarde. In to moramo storiti in s tem se pravzaprav tudi vse že pove. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj bomo dali besedo poslancem. Gospa Gilera, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala gospodu Eko za njegovo poročilo. Torej, sama imam prav močno mnenje glede te teme, glede kuncev in dobro je, da to obravnavamo. Hvala za vaše stališče, ki je sicer drugačno vprašanje od mojega, to bom tudi predstavila, vendar je dobro, da s tem pogovarjamo. Tu gre za panogo, kjer ima Evropska unija že obstoječo zakonodajo glede dobrobiti živali, vendar konci niso vključeni v direktivo o dobrobiti živali. Poleg kuncov so še drugi sektori, ki niso vključeni v direktivo o dobrobiti živali. In tudi to moramo obravnavati, kaj te, k temu nas zavezuje ne le direktiva, temveč tudi sama pogodba. In v tem sektorju se dogaja marsikaj zanimivega. Poznam španski sektor, vem, kaj se tam dogaja. Imam recimo kodekse dobre prakse in tam se zauzemajo za dobrobit živali. Imamo tudi platformo za dobrobit živali, kjer sodeluje tudi komisija, države članice sami operaterji in si prizadevajo izboljšati dobrobit živali v tem konkretnem primeru gojenih kuncov. Torej, določene stvari se izboljšujejo ne le za kunce, temveč tudi za druge živali, ki niso vključene v tej direktivi. Gojenje kuncov je drugo največje druga, druga največja skupina živali, ki se gojijo v Evropski uniji, oziroma ravno obratno, eh, kunci so predstavljajo manj kot en odstotek vseh gojenih živali v Evropski uniji. Torej, ekonomsko gledano, ta sektor ne predstavlja več kot enega odstotka gojenih živali v Evropski uniji. To ne pomeni, da ni pomembno, samo želim predstaviti številke. Ta sektor eh, gre skozi pomembno krizo in tu je zelo pomembna kakovost in urobit živali. In v vašem bi šli bolje več pisati o tem, da je treba mm, raziskovati na tem področju. Pravite, da obstaja velika umrljivost eh, v tej panogi, vendar tu ni bilo veliko raziskav in velike industrije pač to ne zanima. Moramo vedeti, kako gensko izboljšati te živali. Če bi to vse preiskovali, bi lahko pripečili določene situacije. Pač gre za manjšo vrsto in nima dovolj ni dovolj interesa za njo, nimamo primernih antibiotikov za te živali. In vsi stroški padejo na um, kmeta. In torej, pomemben cilj je kakovost in dobrobit. To je naša konkurenčna prednost v Evropi, vendar ne, ne smemo vsega naložiti kmetu, operaterju. Uh, Oni si prizadevajo za izboljšanje s pomočjo platforme in tako naprej, vendar potrebujemo veliko več raziskav za ta sektor. V številnih drugih eh, živinorejskih sektorjih je veliko večji finančni interes in zato za nje obstaja več raziskav. Za kunce pa nijamo specifičnih antibiotikov, naprimer, že to je problem. In v svoje predloge sprememb bom želela tudi ovrednotiti uh, pomen tistih, ki, ki skrbijo za kunce, za tiste, ki gojijo kunce. O tem govorimo premalo. Ti ljudje, ti kmeti trpijo bolj kot drugih kmetijskih sektorjev. Zato moramo spodbujati ukrepe v tej smeri. Poročilo mora biti koristno moramo oceniti eh, kodeks dobre prakse in moramo tudi poskrbeti za večjo objektivnost. Proti Państwa, jest tak dużo zgłoszeń. Veliko, želi, veliko ljudi želi besedo, se opravičujem. Vsak dobi minuto in pol, kajti zdi se, da vsi želite spregovoriti. Se res opravičujem, tako pač je. Gospod Mazon. Filijar Kunikol, kot veste, certainement v Franciji. Vojenje kuncev predstavlja 8000 delovnih mest in eh, kmetije, kjer se vzgajajo kunci, so uh, zelo pomembna tema. Tu imamo tudi druge govedorejske, dru, druge živinorejske sektorje, govedorejo, eh, vzrejo uh, prešiče. Tu so um, potrošniki zelo zahtevni. No, pri gojenju koncev je tako, da uh, si številni rejci želijo uh, prehrano brez antibiotikov in brez GSO-jo. Uh, kaj se je zgodilo? Prišlo je do industrializacije gojenja koncev. Ne gre zgolj za bivališča teh koncev, temveč eh, tudi druge stvari. Gospod Pračovec, vaše predloge so v precejšnji meri neumni, kaj ti želite preprečiti uh, gojiteljem koncev, da bi uh, gojili kunce v kletkah. To se mi zdi dramatično. S tem boste preprečili uh, delo tem ljudem. Mislim, da je pomembno, da, raz, da razmišljamo tudi o prehrani in dobrobiti živali. Moramo obravnati celotno uh, prehransko eh, verigo, moramo tudi razmišljati o rejcih in o zadovoljstvu potrošnika. Torej, ne želimo si zavezujoče uredbe, temveč si želimo spodbujati dobro prakso, vendar pa je ni treba narediti zavezujočo. Uh, torej, današnji, dan današnji je, ženoreja je zelo industrializirana in moramo se tega zavedati, pomembni so kunci pa tudi uh, eh, vzrejci gunci.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 begunce je EU presešnji meri spregledala in to je tema, ki jo moramo obravnavati. Moramo najti rešitve, ki bodo odražale interes vseh. Kot poročevalce senci za ELS mislim, da moramo zagotoviti ustrezne mm, bivalne pogoje za gojene kunce, poleg tega pa nas tudi mora skrbeti za potrošniki, ki želijo kakovostno meso in za rejce kuncov. Moramo tudi vedeti, kaj je cilj. Sam sem proti zavezujoči EU zakonodaji glede gojenja kuncov. Če EU sprejme zakonodajo, potem mora imeti pravno podlago v pogodbi in mislim, da zato področji nimamo pravne podlage v pogodbi. Mislim, da EU nima pravice sprejemati zakonodaje glede dobrobiti gojenih kuncov. Gospod Ek omenja člen 13 pogodbe o delovanju Evropske unije, vendar v tem členu piše le, da EU in države članice bodo obravnavale dobrobit živali. To je splošen komentar glede življenskih pogojev za gojene živali. To ni podlaga za sprejetje zakonodaje. Če je EU prostor, kjer velja vladavina prava, potem ne smemo sprejemati takšne zakonodaje. Moramo razumeti, da kunce gojijo zaradi njihovega mesa in krzna. Namen reje kunce je točno to, reja. Mislim, da rejci kuncev ne bi smeli biti zavezani k nesorazmernim ukrepom. To bi jih privedlo k temu, da bi opustili rejo kuncev. In mislim, da si nihče ne želi naših rejcev kuncev tako zavezati z birokracijo, da bi potem opustili rejo koncev in potem bi na koncu mi le še uvažali konce iz tretjih držav, iz tretjih držav, kjer sploh ne razmišljajo dobrobiti živali. Razumem eh, lepe namene poročevalca, vendar mislim, da je napačno uporabil določene trditve v svojem dokumentu. Če želimo imeti tak predlog mora imeti najprej strokovno razpravo na podlagi dolgoro, dolgoročnih eh, raziskav. Voditi nas morajo dejstva, ne pa občutki. In sam bom dal o eh, predloge spremem po tej smeri. Ja razumem, že pan je šedo reporterem. Čeprav razumem, ste vi proučevalci v senci in ste sedaj govorili v imenu svoje skupine. Kakorkoli že, časovno smo omejeni. Naslednji, izvolite. Ja. Äh, Hvala lepa. Izredno podpiram stališče gospoda Eka, kot je to navedeno v poročilu, da moramo namreč nujno zagotoviti dobrobit živali. Sploh ne razumem argumentov ELS, ko pravijo, da to ni tema, ki bi jo naj tukaj obravnavali. Gospod Ek je upravičeno upozoril, da kar, smo, kar se tiče gojenja kokoši, da smo že uredili to področje. Tukaj pa smo tudi na, na dobri poti, ravno zato, ker višamo standarde. Torej moramo to storiti tudi tu. Če rečemo, vse je vse eno, nič ni potrebno urejati, bomo pač počakali, da bo začel teči uvoz iz držav, kjer imajo še niže standarde, potem lahko kar ugasnemo luči in zapremo parlament. Mislim, da moramo imeti jasna evropska pravila, z razliko od tretjih držav, in moramo jasno reči, drugih standardov ne bomo sprejeli. Če pa si ogledamo, kakšne so običajne okoliščine, gospa kolegica, potem mislim, da ni potrebno čakati na velike znanstvene študije povprečen prostor za konca, gojenega konca v Evropi, znaša toliko, kot je velikost A4 lista papirja. Torej, mislim, da je to premalo, to je nespremljivo, to je potrebno izboljšati. Imamo pa tudi težave z antibiotiki, neurejene čase za prevoz. Vse to je potrebno urediti, tu bomo podali predloge sprememb in zato moramo to področje urediti. Ne sme se zgoditi, da bi to ostalo neurejeno. Druga področja tudi urejamo v skladu s tem, kar imamo za evropske živalske standarde glede dobrobiti. Nekateri že imajo, Velika Britanija, Nemčija že imajo zakonodajo, tudi Belgija Dobro pa bi bilo, če bi imeli enotne standarde v Evropi, da ne bi sedaj tega urejale države članice same po svojih interesih. Zato torej pozivam vse, da resnično delamo za prid potrošnika in da bomo na koncu koncev imeli evropsko zakonodajo. Kaj še do reporterem? Bardzo proszę pan poseł Agniu. Gospod Egn, izvolite. Gospod Ek je dejal, da sedaj več nimamo kokoši baterijske, ampak ali je pripričan? Komisija je vprašala številne države v vzhodni Evropi, če še imajo baterijske kletke, vendar vprašanje, če je to res, odkot bi kmetom denar za to. In ne vem, če so proizvajalci drugačnih kletk sploh kaj prodali v vzhodno robo, tako da so verjetno baterijske kletke še vedno tam. Nekdo je prej dejal, da 13 člen pogodbe uh, ne daje pravne podlage za takšno zakonodajo in kaj to pomeni ali potem Evropska unija več ne bo ničemer sprejemala zakonodajo. Pri nas že imamo zakonodajo, ki ureja gojenje kuncev in ne želimo si, da eh, bi imeli še Evropsko zakonodajo in področje. No, prihajam se nekaj časa, prosim, zahvalite se mi. Pani poslu Hazakam. Hvala. Lepa res, gospod Hazakam. Dank u wel, uh, voorzitter. Ja, allereerst wil ik collega Eck bedanken voor. Waar gaan ze kamp? De konijnenhouderij is een sector. Hvala. Reja Kuncev je področje, ki si zasluži našo pozornost. Tu imamo dva nesporazuma. In enega sem znova slišala danes. In se te pravite, da je za majhen sektor za katerega ne potrebujemo zakonodaje in da bi recimo zapletli življenje, če bi sprejeli novo zakonodajo. To je tudi sicer to, kar pravi gospod Timirmas na splošno. No, drugi nesporazum pa je to, da gre za sektor, na katerega se moramo sredotočiti, ker da pa obstaja drugi pomembnejši sektor, na kateri se ne bi smeli sredotočiti. No, mislim, da se moramo lotiti te situacije. Torej, gojenje kuncev. Je pomembna tema. Rejci kuncev niso neki sanjači in pač so reci kuncev, Lizbonska pogodba eh, pravi, da so živali občutljiva bitja in da moramo poskrbeti za njihovo dobrobit. In vsak sektor, vsaka živalska vrsta si to uh, želi, ne glede na to, kako velik je sektor. Pravila ne bi bila potrebna, če bi panoga sama poskrbila za dobrobit te živali. No, Rea Kuncov je pokazala, da ne moremo prenašati e, situacije z ene vrste živali na drugo. Kunci so družabna bitja, zaenkrat se pa še vedno uporabljajo kletke za nje in živali se ne morejo premikati svobodno in zato podpiram to poročilo in želela bi si, da bi komisija in poslanci razmislili, da bi sprejeli zakonodajo na tem področju. Hvala lepa. In sledite, prosim, zgledu gospoda Edinjeva, gospod Andrejo. Hvala lepa, da ste izpostavili to vprašanje, gospod Ek. vprašanje gospodarske razsežnosti eh, reje kuncov je pomembno zlasti za jug Evrope. Kar zadeva samo poročilo, se preveč osredotoča na en vidik reje kuncov v številnih predlogih ste predvsej približni, če lahko tako rečem. In vprašanje kletk. Kletke so ključen element tega poročila. In tu bi spomnil, da je EFSA pripravila poročilo leta 2005 in je obravnavala te kletke in kakšne morajo biti kletke, da so v skladu z uh, dobrobitjo uh, živali. Kakšne kletke morajo biti za to, da zagotovimo odobje živali. In seveda, tu ne gre zgolj za vprašanje življenskih uh, okoliščin kunco, ni, niste dovolj razdelali pogojev kuncov v Evropski uniji. Mislim, da bi morali recem pomagati pri razvoju uh, njihovega dela. Moramo poštevati dobrobit živali, moramo tudi poštevati gospodarski vidik, moramo tudi poskrbeti za dobrobit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 Zdaj, če ga mesa je pomembna zlasti na jugu Evrope in je tudi v skladu z gastronomsko tradicijo naših eh, regij nekaterih. Eh, zelo podrobno sem prebral poročilo gospoda Eka, nisem prepričan, da ste slišali vi veliko mnen, preden ste pripravili to mnenje. Zdi se mi, da ste ga napisali po nareku z ene same osebe. Reja kuncev je težavna, zato ker je kunec zelo občutljivo bitje, zlasti bakteriološko. To je tudi družabna žival, vendar je hkrati precej agresiven, tako da bi morali res sami gojiti kakšnega uh, kunca, da bi videli, kako to poteka, ko se kunci med sabo stepajo. Torej, mislim, da bi poročilo morali napisati tudi na področju, na podlagi konkretnih izkušenj. Mislim, da bi morali v tem poročilu upoštevati različna mnenja in morali bi tudi vključiti izsledke nedavnih znanstvenih študij. Mislim, da bi jih morali uporabiti, zato da bi bilo poročilo bolj realistično. Gospod gospod predsedujoči. To poročilo bi moralo biti bolj ravnoteženo, kot je dejal gospod Dentan, vendar je vseeno v čas našem parlamentu in odboru, da obravnavamo temo gojenih kuncev, kajti obstajajo tudi drugi večje teme, ki so povezane s to temo. Gre za vprašanje javnega zdravja, gre za vprašanje kakovosti proizvedenega mesa. To je povezano s problematiko antibiotikov to je pomembna tema za javno zdravje. Potem se je to vprašanje dobrobiti živali. Vem, da smo obravnavali kokoši v baterijskih uh, kletkah in naj povem, da potem, ko smo to obravnavali, ko sem solila take baterijske kletke, sem zelo stežavo pojedel naslednji obrok, v katerem je bilo piščančje meso in potem je tu seveda vprašanje, ekonom, ekonomsko vprašanje, to je ekonomski svet, v kateri ljudje živijo od gojenja kuncov in moramo zagotoviti pogoje, da bodo ljudje lahko živeli od tega. In zato potrebuje tudi zaupanje potrošnikov. Pan posel Kaputo. Gospod Kaputo. Si, eh, grazie, eh, grazie. Hvala. Hvala kolegu Eko za to poročilo. To poročilo moramo obravnavati. Mm. Ne želim ponavljati vsega, kar smo že slišali strani drugih kolegov. Moramo biti pozorni na dobrobit eh, živali, hkrati pa moramo tudi poskrbeti za uh, eh, ekonomske preterje v tem sektorju. In ravno zato moramo sprejeti zakonodajo na tem področju, kajti menim, da so potrošniki najbolj pozorni na preverjanje eh, pogojev zreje živali. V poročilu se niste dotaknili ene teme glede označevanja. Mislim, da moramo tudi navesti izvor mesa ne le uh, kraj zakola. Na ta način bomo preprečili, da bi na našem trgu imeli meso iz tretjih držav. Kar zadeva ozrejo, se tu popolnoma strinjam z gospodom Andrejem, vendar menim, da moramo olajšati nove oblike ozreje s tem, bi morali tudi omejiti uporabo antibiotikov, ki, šlo, ki škodujejo tudi človeškemu zdravju. Pani posel Miller. Hvala lepa, gospa Miller. Hvala lepa, predsednik. Govorimo o imenu poročevalca v senci, gospoda Brodeja. Seveda je pomembno, da imamo minimalne standarde za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za proizvajalce. Še prav posebno zato, ker so proizvajalci naleteli na konkurenco na kitajskem. Prav tako pa so slabe prakse pri reji gojenih koncev nekaj, kar moramo odpraviti. To je popolnoma jasno. Kaj neke držav članice to že storilo, Alde se zauzema za zaščito dobrobiti živali po EU. Komisija je sedaj začela delati na tem področju, lahko bi zapolnili vrzeli za prihodnost. Mi kot Alde bi si želeli tesno sodelovati s poročevalcem, zato da bi zagotovili, da bomo poslali pravo sporočilo komisiji, pa tudi panogi sami. Prepričani smo, da moramo imeti minimalne standarde za živali, pa tudi moramo zagotoviti preživetje panove preverjeni postopki v državah članicah, ki bi jih lahko uporabili, to bi lahko eh, bilo tudi dobro kot uvedba pred uvedbo pravil na evropski ravni. Tako, prihranila sem nekaj časa. Hvala lepa, dvakrat. Sedaj pa naslednji, prosim. Naslednja, Neuchl. Hvala lepa. Izredno podpiram poročilo gospoda Ek, to tudi v imenu kolegice Kadenbach, ki je danes ni tu. Poročilo EK kaže v pravo smer. Gledamo v smer Evrope, ki je umazana. In to je potrebno počistiti. Gre za minimalne standarde, ki jih je potrebno narediti zavezojoče. Minimalne standarde, ki naj bodo zavezojoči. To je tisto, kar je nujno izpostaviti. To je res potrebno in to pričakujejo voljivci od nas, pa tudi potrošniki. Boli me, ko slišim, da nekateri govorijo o gastronomskih tradicijah, drugi o mesu. Jaz pa govorim o živih bitih. Živali so živa bitja, jem meso, rada jem meso, vendar pa dokler živali živijo, dokler pred zakolom so torej živa bitja in minimalne standarde potrebujemo. Baterijsko rejo moramo odpraviti. Pri kokoših smo to že storili. Takrat je panožna industrija se upirala temu, govorili so, o, to bo gromozanska katastrofa, če bomo to storili, če bomo prepovedali baterijsko rejo. Pa ni bilo tako. Po prehodnem času je panoga spet močna in konkurenčna. V svojem imenu in imenu kolegice Karnbach moram povedati tole kolegica Kamenbach prihaja iz Avstrije. V Avstriji že imamo v veliko delih te minimalne standarde ali pa so celo preseženi. Tako da je baterijska reja že prepovedana, pa tudi kletke, žičnate kletke. Sedaj imajo živali možnost, da se pasejo zunaj. Imajo dostop do slame, vode, do predmetov za glodanje in to je vse pomembno. Vse te stvari bi morali razširiti na raven EU. Pomembno je, da imamo v EU podobne standarde, kajti smo, kajti smo skupnost vrednot in tu, to se ne ostavi samo pri standardih za živali. To je pomembno tudi za druga področja. Mestna industrija pa ne razume, da je to lahko priložnost za njih. Naj izpostavim priložnost, da se zaprstavijo kitajski. In slišali smo že, naše proizvode je potrebno dobro označiti in potem bo to priložnost za poceni voz z kitajske in se boj ne bo odvijal na plečih kmetov. Gotovo bodo predlogi spremem še podani, tudi kar se tiče uporabe antibiotikov, pa tudi kar se tiče čistoče, kakosti zrake in zmanjšanje stresa. Gre pa tudi za um, še nekaj, kar želim osebno povedati, tega ni na tem listku. Industrijske panoge, ki so napadene, pišejo pisma, lobirajo, prosijo, da naj se nič ne spremeni. Dobro, to moramo sprejeti. Reči pa moramo, saj ne želimo kriminalizirati vaše panoge in je tudi ne pregnati iz EU. Še naprej si želimo rejo koncev v Evropi, vendar pa želimo, da se to združi z besedico dostojanstvo. In k uživanju spada tudi besedica, spada ta besedici, čista vest. So Flanagan. Hvala lepa, gospod Flanagan. Uh, uh, uh, Najprej naj čestitam Stefano Eko za njegovo poročilo. Včasih se mi zdi, da moram dokazati, da bom zaradi vode premočen. Mislim, da študije ne potrebujemo za vse stvari, torej tudi ne eh, za to, da kunec, ki živi na prostoru tega lista, ne živi torej dobro. Potrebujemo nekaj več prostora. Če damo vam toliko prostora na spravku, boste seveda zelo, zelo živčni naslednjič, ko boste prišli sem. Sem zelo skeptičen glede evropskega projekta, skeptičen sem z kar se tiče koncepta nekoga z jeske, ki francozo pove, kaj mora početi. Vendar pa, če bi živel v Franciji ali Španiji, se ne bi, ne bi mogel nasprotovati temu, kar je tu zapisano. Kaj ti nekdo je odlično rekel, ko si je ogledal baterijsko rejo, ni več hotel jesti piščancev in mislim, da bi to industrijo moralo najbolj skrbeti. Če želijo poskrbeti za konkurenco z Kitajske, potem je potrebno razlikovati. In kako razlikujemo, tako da večamo kakovost in eh, zadovoljimo tiste, ki je do meso tudi gospoda Denanoja. Uh, Gospod Nikolson, hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu Eko za dobro upravljeno delo, kot je bilo že rečeno. Mislim, da je to nekoliko enostransko, vendar pa dobro zapisano. Mislim, da poročilo lahko izboljšamo, mislim pa, da bi to temo najbolje bilo prepustiti nacionalnim državam. Mislim, da tega ni potrebno urejati na evropski ravni. Nekateri ste govorili o kletkah, baterijski reji in podobno. Z vsem dožnim spoštovanjem baterijska reja proizvaja jajca, ne pa perutnino, ne meso. Držimo se dejstev. V Združenem kraljestvu smo nedavno sprejeli odločitev velikih supermarketov, da čeprav smo sedaj dosegli odločitev v EU glede baterijske reje, so se supermarketi odločili, da od leta 2025 ne bodo več podali jajc eh, iz baterijske reje. In nismo potrebovali Evrope za to. Mladenič je začel kampanjo po spletu, ki je to povzročilo. Mislim, da torej spet preveč urejamo. Pri tem bom končal, zanimivo bo, mislim pa, da tega ne bi smeli urejati na evropski ravni ni v vseh držav članicah taka množična reja kuncev in zato mislim, da tega ni potrebno urejati na ravni EU. Hvala lepa, ste pa predstavnik komisije. Gospod Simono, prosim. Et merci, monsieur le président. Je vais être, essayer d'être le plus bref possible parce que. Y a... Voilà. Bon, kratek, smo že veliko slišali, ne bom ponavlja stvari, ki se mi zdijo tudi ustrezne. Komisija bo zelo pozorno si ogledala končno poročilo. No, sicer mislim, da je še predvsej razprave glede vsebine pred vami. Komisija vedno vodi ta dva načela, ki sta v pogodbi in sicer načelo sorazmernosti in načelo subsidijarnosti. In tudi ti dve načeli moramo obravnavati pri tej temi. Še nekaj bi povedal. Ko gre za dobrobit živali, je komisija doslej eh, bila bolj naklonjena horizontalnemu pristopu, ki temeli na dialogu, izmenjavi informacij, kot pa na zakonodaji. Torej, to je ta pristop, um, ki ste ga omenjali, recimo razvoj platforme, uh, Eh, ki je zelo pomemben za našega komisarja. In potem imamo tudi politični sporazum glede uradnih inšpekcij v tej uredbi, ki je precej zapletena. Imamo dva pomembna člena glede dobrobiti živali. Piše, da se vzpostavi referenčni center za dobrobit živali v Evropi in to v predvsej kratkem roku, v roku enega leta po sprejetju uredbe bo tak center ustanovljen. Potem imamo platformo, potem referenčni centri za dobrobit živali. To so vse ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bomo lahko vključili tudi tiste vrste, ki gospodarsko niso zelo obsežne, vendar ki prav tako eh, lahko eh, bi izboljšali njihov standard življenja. Hvala. Hvala lepa. Torej, minuta in pol, čeprav niste bili omejeni. Sedaj pa še poročevalec, gospod Ek. Ja, danka. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj odgovorim na nekatere argumente, ki so bili predstavljeni. Najprej, kar se tiče gospe Aguje, na tem področju gojenje kuncev že 20 let raziskujemo. Že 20 let se s tem področjem ukvarjam, z nemško vlado sem se o tem pogovarjal že leta 1997 in že takrat smo slišali, da raziskujemo. Po petih letih sem še enkrat poprašal, pa smo spet slišali, ja, raziskujemo. In še pet let kasneje vedno isti odgovor in še danes vedno samo raziskujemo. Gospod Hojsling in ostali so to že dali. O čem pa je potrebno toliko raziskovati žival? ki potrebuje prostor za gibanje, ki ima to v naravi, sedaj pa ima malo več prostora na razpolago, kot je A4 list papirja. Tukaj ne potrebujemo znanstvenih študij, da povemo, da živali ne gre dobro. Po drugi strani pa naj povem, tudi ne kriminaliziram panoge. Panoga naj to poročilo na lastno pobudo ima za priložnost, da bi na globaliziranem trgu lahko preživeli. Mislim, da Kitajci tega trga ne bodo prevzeli. Ukrepiti moramo Evropo, prisluhniti željam potrošnikov in zagotoviti kakovostne visoke proizvode z visokimi standardi varstva živali. Potem bo lahko ta panoga preživela. Potem na kratko gospodu Luazoju sporočilo se ukvarja eh, s panogo. Panoga se je sama znašla v tej krizi, ker desetleta ni nič storila. In to je tista glavna napaka. Imeli smo ekološke kmetije, predpisovali smo, kako bi lahko pripravili visokokakovosten proizvod, izpolnjevali standarde, vendar pa panoga je spala. Gospod Polčak. Rekli ste, da je moje poročilo tendencionalno, uvodoma ga tukaj ni bilo, ni slišal mojega govora, sicer bi slišal, da torej skušam zavarovati tudi interes panoge. Tako kot pa on to pove, da torej ni potreb po urejanju tega področja, zakaj bi naj EU urejala? Urejamo s prašičerejo, pa tudi kako še rejo, sedaj pa pri koncih pa naj ne bi urejali. Ja. Zakaj pa ne? S tem seveda skuša izničiti delo politikov v Evropskem parlamentu, ki so delali na podobnih področjih in to urejali. To je tendencionalno. Gospod Anton pravite, to so živali, ki so agresivne, ki se grizejo. Ja, zakaj pa eh, prije do tega? Zato, ker imajo premalo prostora. Saj imamo še kak drug primer, veliko podgan na manjšem prostoru, od določene točke izbruhne kaos in potem se začnejo pobijati. Točno to se tu dogaja, te živali v trenutku, ko postanejo agresivne, ne morejo zbežati. V tem je težava. Pri klet pri sistemih kletk, kjer obstaja možnost pobega, je manj agresije, manj grizanja. Torej, če želimo biti realistični, vas moram pozvati, da boste tudi vi realistični in boste točno vedeli, kaj se dogaja pri eh, rejah v kletkah kuncev. Zaradi premalo prostora prihaja do grizanja. Komisija pred nekaj meseci sem z gospodom Adrikajtis eh, govoril, z gospodom Adrikajtisom govoril o tej temi. In sam je dejal, da je pomembno, da v Evropski uniji zapolnimo verzel. Ne moramo kar tako za vse živali imeti zakonodajo, za kunce pa ne, ker gre samo za en odstotek. Ne, Andrej Kajti se je dejal, potrebno je zapolniti verzeli in to lahko storimo le z ustrezno zakonodajo, ki bo v vseh državah članicah veljavna. To bo potem pripeljalo do harmonizacije pravil. V Avstriji imamo zakonodajo pa tudi v drugih državah. Če pa ne bo evropske zakonodaje, bo to lahko pomenilo skrivljanje konkurence. Gospa Neuchl, hvala lepa za vaše argumente ki ste jih eh, podali tudi za gospod Karnbach. Eh, Nima kaj dodati. Hvala lepa tudi gospe Müller, da ste dejali, da Evropa potrebuje varstvo živali, da nismo samo skupnost, ki se vzroča na gospodarstvo, smo tudi skupnost vrednot in na to se moramo osredotočati. To smo dolžni državljanom v Evropi namreč prihaja do sitosti s politiko, zato ker politična elita ne prisluhne več državljanom. Če se želimo izogniti tej sitosti, zasičenosti s politiko, pa jim bomo samo prisluhnili še nekaterim panogam, potem bomo pahnili Evropo še v globlje brezno. In na to moramo misliti tudi, ko govorimo o teh koncih. Mislim, da sem končal s svojimi pripombami, upam pa, da bomo imeli plodno razpravo in dialog na to temo. Veselim se že sodelovanja s poročevalci v Senci in mislim, da če smo bili izvoljeni za to, da kaj naredimo za potrošnika, panogo in varstvo živali, potem bomo na koncu pripravili dobro poročilo in upam, da bo potem tudi komisija se ustrezno odzvala, da bomo torej končno naredili to, kar je potrebno. Hvala lepa, gospod in gospodje. Hvala lepa. Mislim, da bomo vse to uresničili za dobro živali, panoge. Predloge sprememb lahko podate do 15. septembra odpovdne. Sprejetje poročila in predlogov sprememb je načrtovano za 29. novembra. Tako, sedaj pa imamo naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za predstavitev študije tematskega sektora medsebojnih vplivih med zonanjem delovanjem EU in skupno kmetijsko politiko. kot veste, so se zgodile revolucionarne spremembe v skupni kmetijski politiki. Imamo zunanje vidike, ki jih je potrebno upoštevati, to ima opravka z globalizacijo in ti so imeli vpliv na SKP in tudi na stanje v našem kmetijstvu. Prav tako smo tako postavljeni pred nove izzive. SKP mora najti način, kako se s temi izzivi soočiti. Trenutna razprava, ki še teče o dvostranskih sporazumih z državami Mercosurja, potem imamo TTIP, In jasno je, da moramo tukaj ustrezno zastopati tudi pravice kmetov. Idealno bi seveda bilo, če bi se lahko izognili izgubam na področju kmetijstva, da ne bi izgubile naprem drugim sektorjem. Predstavitev bo pravil Alan Swinbank z Univerze eh, v Redingu, Združenem kraljestvu, ki je torej pripravil to študijo. Veselim se. Kaj nam bo imel zapovedati gospod Svenbank? Prosim. Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Hvala za te uvodne besede. Predsedujoči, hvala vsem za to vabilo, da lahko spišem to poročilo in ga danes tudi predstavim. Naslov poročila je zelo natančen. Gre za medsebojne vplive med zunanjim delovanjem Evropske unije in skupno kmetijsko politiko. Torej, na začetku bi rad obrazložil razmišljanje o zadju poročila. Potem bom zelo nakratko predstavil vsebino. Gre za precej dolgo poročilo in zato se tudi opravičujem. Tretji del bo najbolj bistven. Tam bom predstavil najpomembnejše vedike tega poročila, to, kar bi vas lahko zanimalo in ne bom povzel vsega. In potem bom predstavil še nekaj končnih misli in sklepov o zunanjih dejavnostih in kako to lahko vpliva na SKP po letu 2020. No, zakaj gre pri tem poročilo? Prosili so me naj raziščem, kako zunanje delovanje Evropske unije vpliva na SKP. To se močno razlikuje od predhodnih poročil, ker je bilo preučevano, kako je SKP usklajena z zunanjim delovanjem Evropske unije recimo kako je z razvojnimi pobudami preko oceana. V preteklosti je bilo veliko kritičnih poročil o precej starejši skupni kmetijski politiki, ne o novih vidikih, kako to vpliva na države v razvoju. To pa ni bil namen tega poročila. Tu je šlo za to, da bi videli, kakšni so zunani vidiki, kako ti vplivajo na SKP. Potem drugi splošni komentar. SKP se v letošnjem letu precej razlikuje od kmetijske politike iz preteklosti. In če si pogledamo razvoj te kmetijske politike, pogosto lahko vidimo vezi med zunanjimi vplivi in spremembami, do katerih je prišlo. Ne vem, če je šlo za ozorčne ali naključne spremembe. To je težko določiti in opredeliti. Kaj bi se zgodilo, recimo, če ne bi imeli zunanjih vplivov? To je mogoče skoraj da nemogoče reči. In če si pogledamo zadnjih 30-40 let te politike, se lahko vprašamo, ali bi se politika tako ali tako razvila na tak način brez zunanjega delovanja ali ne. To je težko reči. In tretje, bolj splošno, kar bi omenil, je, da gre tu za prvi in drugi stebr SKP-ja. Gre za metode podpiranja kmetov v podeželskem okolju gre tudi za trgovinske mehanizme, ki so povezani s tem. Torej, priporočilo ne gre za to, da bi obravnavali sanitarne in fitosanitarne ukrepe in dobrobit živali, to, kar ste omenjali prej, gre za precej omejeno sliko SKP-ja. Kot sem rekel, je poročilo precej dolgo. Tu imamo eh, seznam po glavi, naslovov, da boste nekako okusili, zakaj gre pri tem poročilu, če se želite pozneje poglobiti v to. Drugo poglavje opredeljuje tri ključne izsledke. Imamo reformo iz leta 1992, to je reforma McSherry, potem Fischlereva reforma iz leta 2003, potem imamo to pogojevanje, podeželski razvoj te politiki. No, tretje poglavje je bistveno poročilo, kajti sem sem ugotovil, da je šlo za zunanje pritiske pri prvem splošnem dogovoru o trgovini in tarifah, potem pa je to spremenilo tudi STO in SKP tekom let. To je potem vplivalo na druga poglavja, kajti pravila GATA so res povezana s vsemi drugimi poglavji ali številnimi drugimi poglavji, ki jih imamo. Torej, naj tu predstavim nekatere ključne izsledke. Ne bom se spuščal v podrobnosti. Mislim, da sem presenetil samega sebe, ko sem prišel do sklepa, da je bila skupna kmetijska politika pod večjimi zunanjimi vplivi, kot sem si sploh predstavljal. Kaj ti veliko let že preučujem SKP, včasih sem delal v komisiji. Torej, to ni bilo nič novega za me, ampak sedaj, ko sem ponovno razmišljal o preteklosti, sem videl, da je bilo veliko zunanjih pritiskov. In glavna tema v mojih sklepih je, je vloga splošnega govora o trgovini in tarifu v urugvajskem krogu pogajanj. In sedaj vidimo, da je McSherryjeva reforma iz leta 1992 bila pod vplivi urugvajskega kroga pogajanj. Tudi Fischlerjeva reforma je lahko te kategoriji in to je privedlo do pojma razvezovanja. Ta je zelo značilen za sedanjo SKP mogoče nekateri želite imeti več povezovanja pri podporju prihodnosti. Potem imamo tudi postopke reševanja sporov, tudi to je zelo pomembno, to lahko vpliva na to, kaj želimo storiti, tu imamo tudi reformo na področju sladkorja. Med leti 2005 in 2006 je bila izvedena, torej tu je šlo za jasne zunanje vplive, ki so imeli posledice v SKP-ju. Potem imamo druge določbe v GATU, to, kar vpliva tudi na naše trgovinsko stališče odnosu do preostalega sveta. 24. člen vpliva na trgovinske dogovore. Če se sedaj pogledamo, kako se je politika razvijala, kot sem rekel, pogosto razmišljamo o urugvajskem krogu pogajanj med leti 1986-1992, ampak Gat je vplival na SKP že predtem v 60 letih v Dilonovem krogu pogajanj. Takrat, ko smo imeli zavezujoče določbe pri tarifah in to je prineslo težave zlasti, ko gre za nadomestke pri žitaricah, ko nismo mogli uvažati zelo poceni beljakovin in drugega, torej škrobnih izdelkov, zato da bi imeli cenejše nadomestke za žitarice. Potem pa so bila vsa pravila zavrnjena zaradi Gatovih pravil. Torej, ne moramo reči, da Gat ni vplival na to, kako se je politika razvijala. Potem je to vplivalo tudi na subvencije in druga nadomestila, zlasti ko je šlo za izvoz govedine v Azijo. Sedaj je krog iz Dohe zamrznje, nekateri mislite, da je konec s tem, zdi se, kot da STO ni več glavna gonilna sila pri SKP, če si pogledamo nedavno kalibracijo pri SKP v letu 2013, potem vidimo, da STO ni znatno vplival na ta razvoj dogodkov. Potem širitev. V različne priključite držav so vplivali na spremembe. Kljub temu, da mora nove države sprejeti nov pravni red, obstoječo zakonodajo, recimo, ko se je Združeno kraljestvo so pridružile 73, je bilo veliko stranskih učinkov, recimo ta pojem območij, ki so bolj ogrožene, to smo videli v teh pogajanjih eh, z Britanijo, potem smo imeli tudi bombaž zaradi pristopa Grčije, podeželski razvoj. Predsedojoči je omenil konferenco Korko iz tega tedna. Mislim, da je to znatna posledica širitve iz leta 96. in stališča Franca Fišlerja, ki je bil komisar za podeželski razvoj. Potem širitev centralne in vzhodne Evrope. Komisija je zato začela razmišljati, kako dati podporo kmetom na bolj prijazen način, manj birokratski način, zlasti v plačeni schemi. To bi lahko bil nek načrt tudi pri reformah iz leta 2003. Torej, tudi te različne širitve so vplivali na SKP. Tudi Brexit bo verjetno vplival na to in to bom pokomentiral pozneje. No, seveda vidimo eno izmed glavnih zavez Evropske unije, že od začetka je to, da da preferenčno obravnavo ozemljem preko oceanov in to je bilo tudi okrepljeno, ko se je Združeno kraljestvo pridružilo Evropski uniji. To je bilo zelo pomembno pri oblikovanju kmetijskih politik za sladkor, banane, riž in drugo. Evropska unija je sprejela pobude v STO za to, da bi olajšala življenje za najrevnejše in najmanj razvite države po svetu preko različnih pobud na področju trgovine z bananami. Potem imamo tudi sladkorni sistem, režim za riž in tako naprej. Nasplošno smo videli kar nekaj trgovinskih koncesij za sredozemske države, ampak to je bilo manj velikodušno. Deloma zato, ker imamo proizvajalce na jugu sredozemlja, ki proizvajajo paradižnike, olivno olje, vino in to je v protislovju z drugimi proizvajalci v Južnji Evropi. Tako da je to še vedno precej sporno območje in to še vedno vpliva na razvoj politik. Poročilu, ki sem ga spisal pred nekaj tedni, pred nedavnimi dogodki v Turčiji, sem rekel, da se zdi pristop Turčije precej negotov bližnje prihodnosti in še vedno sem tega mnenja, ampak vsega, Če bi se kaj spremenilo na vrhu tam, potem bi lahko tudi kmetijske koncesije v Turčiji prinesle kar nekaj težav za kmetijski sektor. Ampak zaenkrat to ni verjetno. Potem evropska sosedska politika. To ne gre le za južni del, gre tudi za vzhodni del. In tu imamo kmetijsko politiko, gre za kmetijske proizvajalce Evropi, ki so bili močno povezani s spori, ki jih je imela Evropska unija z Rusijo. o naši podpori Ukrajini. In lahko si predstavljamo, da bo še kar nekaj takšnih trenj v prihodnosti. Če se evropsko kmetijstvo zanaša možno na izvoze teže trge, so ti trge časi tudi zaprti. Ampak, seveda je pogajanski krog iz Dohe zamrznjen, kot sem rekel. Zato Evropska unija skupaj s številnimi državami po svetu skuša imeti pogajanja o novih prostotrgovinskih sporazumih. V evropskem žargonu se to imenuje DCFTA, To je bilo že sprijeto in dogovorjeno s Korejo, kot veste, potem sedaj potekajo pogajanja s Kanado, to še ni bilo ratificirano, ne vem, če bo prišlo do ratifikacije. No, verjetno mm, to poznate bolje kot jaz in lahko to presojete bolje. Potem imamo Mercosur, potem imamo tudi čezatlantska partnerstva, trgovino, ZDA in vse je še odprto. Če govorimo o kmetijstvu, Ti novi dogodki prinašajo priložnosti in grožnje za evropske kmete. Priložnosti izhajajo iz dejstva, da imamo visoko kakovostne izdelke, ki se pogosto proizvajajo, gre za živila in tu imamo lahko potem boljši dostop do trgov. Ampak ko so ti trgi zelo zaščiteni, kot recimo na Japonskem in Južni Koreji, potem je bolje, če se to sprosti, ampak imamo recimo avstralski trg, ki je lahko dober, če imamo boljše dostopanje do kakovostnih izdelkov. Potem pa druga plat tega. Če se pogajamo o prostotrgovinskih sporozumih s konkurenčnimi proizvajalci v Braziliji, Avstraliji in druge, potem obstaja grožnja, da bi imeli cenejši uvoz v Evropsko unijo. In to zelo skrbi evropske kmete. ampak kot akademski ekonomist moram reči, da bodo potrošniki veliko pridobili iz takšnih trgovinskih sprememb. In če si pogledamo posamične prostotrgovinske sporozume in če si pogledamo tarifne kvote za govedeno, če rečemo, to znaša x ton in tako naprej, ne da bi posegali v trg, to lahko drži, ampak kumulativni učinek celega niza teh dogovorov je lahko predvsej bolj dramatičen. In če govorimo o ekstremih, prostotrgovinskih območjih, kjerkoli po svetu, če imamo zelo velikodušne tarifne kvote, je to isto, kot da bi imeli tarifno zmanjšanje v STO. Ampak mislim, da bo komisija o tem objavila poročilo septembra, če se ne motim. Če gremo iz trgovinskih vprašanj na drugo temo, Kot sem rekel, imamo tu nedavno reformo, ki je potekala leta 2013. In en vidik tega se je nanašal na ozelenitev. Med drugim je šlo za to, da bi zmanjšali toplogredne emisije plinov v kmetijstvu. Pak bojim se, da sem še vedno velik skeptik. Nisem povsem prepričan, da bodo ti ukrepi prinesli prave stroškovno učinkovite posledice, da bo to urejeno na tak način seveda čakam na poročilo komisije v prihodnjih dveh letih, da bi videl, če bo to učinkovito ali ne. Ampak zdi se mi, da če bo Evropska unija izpolnila obljube iz pariškega dogovora, če bo cel svet to storil potem, bo to vplivalo na določene mehanizme, da bi zmanjšali toplogredne emisije. In to bo nekaj, kar bo prisotno tudi v SKP-ju po letu 2020. Torej, kratki sklepi. Kaj boste morali obravnavati zaradi zunanjih pritiskov prihodnjih letih? No, zdi se mi, da STO ne bo nekaj, kar vas bo skrbelo. V zakondaji po letu 2020 imamo že obstoječe reforme, tudi Če bi danes zaključili pogajalski krog iz Dohe, ne bi bilo treba vnašati dodatnih sprememb. Res je, tu ste lahko še veliko bolj drzni pri različnih okoljskih schemah. To, kar ni sodilo v zeleno škatlo, ampak je šlo v modro škatlo. Zato, ker imate tu še vedno nekaj manevrskega prostora. In tu Ne vidim nobenih večjih izzivov, tudi ko gre za sistem reševanja spora v prihodnosti. Mogoče se motim. Pa še konkretni komentar. Pravila o zelenitve morajo biti predelene zato, da bi zmanjšali toplogredne misije. In še zadnji komentar, če mi dovolite o Brexitu. To je nekaj, kar se je zgodilo in tega se nisem veselil. Brexit pomeni manjši proračun za SKP, finančne poravnave po letu 2020, ampak vse bo odvisno od trgovinskih sporazumov, ki jih bomo sprejeli med sebojno. To bo verjetno poseglo v sedanje kmetijsko življenske trgovinske pretoke. To ne bo isto kot ruski embargo, ampak recimo irska živinoreja se bo soočila s hudimi časi zaradi brexita. Hvala, predsedujoči, hvala, da ste mi dovolili predstaviti to temo. Bardzo dziękujemy. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa bomo prisluhnili poslancem, vprašanjem, komentarjem. Gospod Kleningen. Je prvi, prosim. Eh, Hvala lepa za to poročilo. To je bilo res zelo, zelo zanimivo, kot vedno, to moram ponovno prebrati, da bom se bolj razumel. Če govorimo o zunanjih silah in pritiskih, če govorimo o kmetih Evropske unije in omenjate irske živinorejce, ki proizvaja govedino, Potem je to dobro. Phil Hogan je maj rekel, da govedine ni več na meniju. Ampak žal smo videli, kaj se je zgodilo v zadnjem tednu. Marian Harkin je prijela odgovor o Merkosurju. Vprašala je, če bi lahko govedno še vedno dodajali v trgovinski sporozum ali pa je govedna povsem izključena iz trgovinskih sporozumov z Merkosurjem. Komisarka Malstromova je rekla, da ni realno pričakovati, da bi Merkosur zaključil pogajanja z Evropsko unijo brez izboljšav, ko gre za dostopen do evropskega trga za govedina. To je zelo velik zunanji pritisk, ki prihaja. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem in rad bi slišal tudi mnenje komisije o tem, kaj ti tisti, ki so prej slišali obljube, sedaj niso več v isti situaciji, so bolj zaskrbljeni. Kolega. Gospod Flanagan je povedal nekaj, kar res drži. Maja je komisar rekel, da govedine ni več namenijo in mislim, da da bi to spodbudilo tudi glasovanje v kmetijski skupnosti v Britaniji. Tam so se predvsej bali Merkosurja in britanska vlada ni mogla storiti ničesar. Sedaj smo imeli Brexit in zdi se, da je vse na pravi poti ponovno. Ampak, če govorimo o dejavnosti Evropske službe za najdelovanje in SKP-ju, me je nekaj predvsej presenetilo. Kot je predstavnik komisije rekel, vidimo tu veliko težav zaradi ruskega embarga. To je močno vplivalo na kmetijstvo v vzhodnji Evropi. In potem smo imeli posledce celo v moje državi, ampak še tega sem bil na Irskem in mislil sem, da bom tam videl Luka Flaningena, ampak uh, ni bil tam, mogoče ni mogel videti komisarja Fila Hogna. Ampak jaz sem podal nekaj politično nekorednih komentarjev, no to vas ne bo presenetilo, kako naj bi eh, kmetje vplivali in izboljšali vreme in eh, podnebje na svetu. Nekdo tu je potem žvižgal, ampak nekateri so mi segli v roko potem. Zaradi te izjedne situacije, v kateri bodo kmetje, ker naj bi izboljšali evropsko oziroma svetovno podnebje, zaradi prežvekovalcev, zaradi tega, ne, kar počnejo živinoreji, ustavili na BCO2 emisije, ampak vesel sem bil, ker so mi nekateri sedli v roko. Recimo mlad kmet iz Slovenije mi je povedal, da sedaj veliko slovencev kupuje zemljo v Srbiji, Srbija ni v Evropski uniji, zato ker Rusija ne izvaja sankcij proti srbskim izdelkom. In toliko glede besed komisarja. In Evropske službe za nadelovanje, lahko rečem, da ustvarjate veliko težav in zelo malo rešitev. Hvala. Pani posel Aguilera. Kolegica Aguilera. Agravi, hvala. Hvala za to poročilo, ker mislim, da je dobro, da analiziramo posledice zunanje politike Evropske unije, ko gre za skupno, skupno kmetijsko politiko. Nimamo veliko časa, zato bi izpostavila več stvari. Da, prihaja do novih priložnosti za kakovostne pridelovalce, za dostop do novih trgov. in zlati, ko gre za države, ki imajo podobne standarde kot mi. Torej, to je potem priložnost za takšne proizvajalce, vendar obstaja pa tudi velika grožnja. Rekli ste, ko spremete uh, eh, sporazume s, s državami, ki so nam podobne, ki imajo podobne cene, je to potem dobra konkurenčnost, to je dobro za potrošnike, uh, saj se cene nekoliko znižajo vendar s tem se ne strinjam, kaj ti menim, da če uvedemo takšno konkurenčnost in pride do znižanja cen, potem je to dobro na kratki rok, vendar na dolgi rok ne pomeni, da so cene eh, niže za potrošnika, temveč se poslabša razmere za sektor. Sporazumi pomenijo konkurenčnost in znižajo ceno. To je eh, na začetku dobro za potrošnike, vendar pride do škode za evropsko proizvodnjo in za naše standarde. Mi imamo zelo dobre standarde in si želimo vedno boljše standarde, ker to želi tudi evropska družba. Vendar težava je pomankanje vzajemnosti pri teh sporazumih, če nimamo vzajemnosti pri standardih in z nekom sklenemo takšen prostotrovinski sporazum, kaj se zgodi? Ošebi se vloga evropskega kmeta, ošebi se naš kmetijski e, sektor, kajti naše visoki standardi pomenijo, da nekaterih izpolnjuje, drugi pa ne. In potrošniki na koncu uživajo izdelke iz tretjih držav, recimo paradižnik iz Maroka, ki se, ki se pridelujejo z izdelki, ki so v Evropski uniji prepovedani. In to mogoče takšni sporazumi. In takšnih mreže še veliko. Torej, pomembna je vzajemnost. In to je zelo pomembno. Ne vem, kakšne bodo posledice zelenitve, vendar zaenkrat lahko rečem, da to pač nekaj birokratskega, kar moramo izboljšati, popraviti in upam, da bomo to dosegli pri ponestovitvi, ki jo predlaga komisar. Vidi, kakšen bo rezultat. Sveda je potrebna ekologija, vendar mislim, da z obstoječo zelenitvijo ne gremo po pravi poti. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym. Hvala lepa. In zelo sem hvaležen za to poročilo. Gre za zbirko znanja o tem, kako to, kar se dogaja v Evropski uniji, vpliva na SKP. Za vas imam dve vprašanje, profesor Svinbank. Odprtje evropskega trga za izdelke iz tretjih držav je neizogibno. Ta proces se bo nadaljeval na podlagi različnih dogovorov in sporazumov. Ti sporazumi se pogosto sklepajo z državami, ki mogoče niso spoštovale, evropske okoljske zakonodaje ali standardov na področju dobrobiti živali, kar ni povezano s podnebnimi spremembami, kar pomeni, da so stroški proizvajanja nižji tam. Kaj bi profesor povedal o tem? Kakšne obramne mehanizme bi lahko Evropska unija imela, da bi se zaščitila pred to nevarnostjo? in glede Brexita. Glede te ideje, da bo Brexit manj vplival na SKP kot pa ruski embargo. No, ruski embargo nas je že stal 2 milijardi evrov pri podporah. Rad bi slišal več o učinkih Brexita, po vašem mnenju. Gospod Hojsli. Ja, eh, glavbe... Hvala lepa. Mislim, da moramo razpravljati o tem, kakšni pa so rezultati. Resnično bi se rad pogovoril o tem. Po eni strani slišimo, da bi naj v drugem stebru dosegli napredek. No, zgodovinsko gledano je razvoj drugega stebra bil za me odločilen korak za modernizacijo SKP. In sedaj je seveda vprašanje, ali bomo imeli nepogojevana plačila iz prvega stebra ali se bomo osredotočili na programe drugega stebra. Dejali ste, da bi prosta trgovina bila dobra za potrošnike, ki bi pridobili in da bi naprimer morali skleniti tak sporozum za Avstralijo. Tukaj se mi to zdi vprašljivo. Potrošniško bi to morda kratkoročno bilo smiselno, vendar pa dolgoročno bi lahko bilo tako, da bi v liberalizirani trgovini postavili na kocko naše strukture, pri konkurenci v Avstraliji in ZDA, hm, to bo pa potem precej težavno za evropsko kmetijstvo. To moramo jasno videti. In mislim, da bi tako potem izdali tudi evropsko kmetijstvo, vsaj malo. Strukturami, kot jih imajo v ZDA, bo težko konkurirati. In verjetno tudi trgovine ne bomo okrepili. Če želimo zaščititi evropsko kmetijstvo, to se trajnostno zdi bolj smiselno tudi v interesu potrošnika, potem moramo zagotoviti ustrezno zaščito pred faktori, ki prihajajo od zune. Zato se mi zdi že kar usodno to, kar slišimo, da ravno gospod komisar na mednarodnih trgih pritiska na to, da bi drugi odprli svoje trge. Ja, kakšen bo pa rezultat? Potem bodo to zahtevali tudi od nas, da se bomo tudi mi popolnoma liberalizirali. Zato opozarjam pred to agresivno izvozno politiko in trdimo, da bo to rešitev naše krize. Potrebna je določena zaščita, po mojem mnenju, morajo pa to seveda priznati tudi druge države. Sami ste dejali, Doha je v bistvu mrtva, in sedaj seveda ne vem, zakaj ne bi zaščitili tudi naših trgov, ker imamo seveda specifično kmetijstvo, specifične trge in zato zaščito potrebujemo. Napeto vprašanje, kako bo s pariškim sporozumom in vplivom letega na kmetijstvo. Mislim, da z malo ozelenitve ne bomo dosegli ciljev, ki so bili podani. Potrebni so še dodatni ukrepi in razprava bo še zelo zanimiva. Hvala lepa. Gospod Rodriguez, sem sledi. Hvala. Najprej bi se rada predstavila, ker sem članica eh, tega odbora. Sem imakulata Rodriguez in sem članica odbora za mednarodno trgovino. Najprej bi se zahvalila, da ste naročili to študijo, ker menim, da je pomembno obravnavati to temo skupaj in hvala avtorju študije, da je pripravil to poročilo in ga predstavil. Najprej splošno vprašanje. Zanima me in zanima tudi mnenje komisije, če dovolite, gospod predsednik. Kako eh, vidite evropsko trgovinsko politiko glede odprtja drugih trgov, glede koordinacije sprejemanja eh, standardov, fitosanitarnih standardov, to je to ključnega pomena za kmetijski sektor. Tu mislim, da nekaj manjka in sicer uh, vključitev razvojne politike kaj ti kmetijski sektor v Evropi je tak, da se eh, drži pravil, vendar ne smemo pozabiti, ko imamo trgovinsko politiko s tretjimi državami, zlasti, ko gre za manj razvite države, je to sodelovanje pogosto povezano z razvojno pomočjo, želimo jim pomagati, da prodajo svoje proizvode. Eh, za katere se eh, specializirajo. Pomagam jim tudi, da se diverzificirajo, vendar dejansko je, da imajo določene proizvode. In kako torej to vse povezati? In tem predstavniki komisije bi vprašala, kaj menite o tem, kar je pregula gospa Gilera govorila, je o konkretnem primeru in sicer, da se dovoli vstop kmetijskih proizvodov na eh, evropski trg, vendar te, te izdelki niso v skladu z našimi visokimi standardi, ki jih mi imamo. Poleg tega k nam prihajajo proizvodi na mejne stopne točke pristanišča in ker nimamo uh, skupne fiskalne politike, skupne politike glede carinskih pregledov in torej ti proizvodi niso podvrženi našim nadzoru. In zanima me, kaj bo komisija storila s tem v zvezi. Mislim, da bi tu potrebovali usklajeno politiko glede zahtev, potrebovali bi sredstva za to, da bi lahko eh, bolj redno pregledovali proizvode, ki eh, jih uvažamo. Zanima me tudi, če komisija meni, da na področju kmetijstva ni treba delati na tem, da bi vsi izdelki, ki vstopijo v Evropsko unijo, so takšni, da so v skladu z našimi standardi, kajti sicer so naši kmetje v, v slabšem m, mm, položaju, poleg tega pa tudi. M, ehm, Eh, potrošnik, evropski potrošniki ne dobijo tistih standardov, ki jih pričakujejo. Hvala lepa. No, dobrodošli na sestanku. Hvala, da ste tu, hvala, da ste se oglasili. In vedno smo veseli, ko se tudi drugi odbori zanimajo za kmetijske zadeve bodi si da gre za mednarodno trgovino, zunanje zadeve, razvoj. To pozdravljamo, kaj ti včasih obžalujemo to, kako drugi stalni odbori posegajo v našo pravico obravnavati določene vidike. In potem se znajdemo v nesoglasjih, in v sporih, recimo, ko šlo z znanje dimenzijo, sem rekli, to ni povezano z vami, to prepustite drugim odborom, ampak jaz se strinjam z vami. Skupaj delajmo. Zavedamo se dejstva, da ste vi vodilni, vi ste koordinatorji, ampak prosim, da poslušate tudi naše mnenje o tem. Kajti imeli smo primere, ko odbori niso mogli doseči dogovora. Sedaj pa smo se odločili, da tako pristopamo k takšnim vprašanjem. In sedaj bomo predstavili naše stališče drugim odborom. Ampak res pozdravljamo to dejstvo, da ste tu. Prosim, če lahko spodbudite tudi vaše kolege, naj spremljajo vaš zgled, torej zlasti, ko gre za mednarodno trgovino, kajti nekateri člani so tudi v odboru za okolje kajti tu imamo skupne interese in mislim, da je dobro imeti takšna horizontalna vprašanja, kajti tu je treba obravnavati različnih odborih. Nihče ne posega v nobeno področje, ne gre za poseganje, gre za sodelovanje in mislim, da je to precej dobro. Sedaj pa imamo tu tudi poročevalko, ki bo predstavila spremenjeno poročilo in sedaj je, bomo prisluhnili temu po obrazložitvi profesora Svinglenga. Ja, hvala lepa. Mislim, da so to bistvena vprašanja za prihodnost evropskega kmetijstva. Ta tema je res zelo pomembna za kmete v vseh državah. Hvala, profesor, za to predstavitev. Rekli ste, da zunanja politika vpliva na kmetijske dejavnosti in eh, precej znatno, ja, mogoče so to pozitivni vplivi, kot ste rekli, ampak mislim, da imamo tu tudi kar nekaj škodljivih vplivov. Zaradi nekaterih sprejetih odločitev. Zlasti, če govorimo o nekaterih sporazumih, ki so predmet pogajanj. Imamo tudi sprijete sporozume. Gospa Gilera je omenjala recimo sporozum o paradižniki z Marokom, to je znatno vplivalo na francosko, špansko proizvodnjo in na italijansko proizvodnjo, ampak potem gre tudi za olivno olje v Tuniziji. Posledce niso enake, ampak gre za načelno vprašanje, gre za način delovanja. Potem imamo tveganja, ko gre za govedino in Mercosur. Potem imamo TTIP, CETO. In mislim, da je napočil čas, da se nekoliko ustavimo, kot smo slišali na obravnavi, da preučimo, kam bomo šli pri teh vprašanjih, kot je razmer. Gospod predsednik, vi ste rekli, da moramo to pogledati z drugega zornega kota. To se mi zdi bistveno, kajti konec koncev imamo pri tej predstavitvi takšne sklepe, da to vpliva na nihanje cen na kmetijskih trgih. In to ugotavljamo v zadnjih dveh letih po ruskem embargu, kako to vpliva na kmetijske prihodke. Komisijo bi nekaj vprašala. Kakšno prihodnost ima takšna zunanja politika in kako bo vplivala na evropsko kmetijstvo? kako je znihanje cen. Ali je to v srčju bojazni ali boste to poštevali tudi pri prihodnih reformah SKP-ja? Pan posel Des, bardzo prosim. Gospod Des, izvolite. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa strokovnjaku za predsedstvo študije, ko smo že pri tej temi povezovanja zunanje in kmetijske politike, meni ste tudi mnenja da je sedaj bankot Rusije nekoliko neverodostojen. Slišal sem, da zahodni astronauti spet se odpravljajo po to vesolje iz Rusije. Verjetno bo tudi ameriški astronaut navzoč, torej tukaj ne bojkotiramo Rusije, drugače pa. Mislim, da moramo tukaj biti bolj dosledni in ugotoviti tudi, da zaradi tega bojkota najbolj trpi kmetijstvo. Želel bi si, da bi s tem končali. Konkretno vprašanje, govorili ste o krogu iz Dohe in STO, ma ne bi bilo bolje, če bi oživili ta krog iz Dohe, namesto da sklepamo samo dvostranske sporazume. Mislim, da bi interese SKP-ja v sklopu svetovne trgovinske organizacije lahko bolje zastopali kot pa z dvostranskimi sporozumi, kot je TTIP. Zato torej me moti, da ni več kroga iz Dohe. Kar se tiče trgovinskih sporozumov, vidim določene priložnosti, vendar pa moramo paziti. Govorili ste tudi o govedini. Mar po vašem mnenju, ko že sklepamo take sporozume, potrebujemo količinsko omejitev, saj ne moramo kar tako pustiti mm, neomejenega uvoza govedine. Potem omenili ste tudi ukrepe glede ozelenitve. Prejšnji teden, žal tega nimam sabo, sem prebral poročilo iz Bavarske, velika kmetijska dežela, da so bili ukrepi zelo pozitivni. rešitve, ki smo jih imeli, praha, veliko bolje je in veliko sem tudi na traktorju in vidim zelo ustrezno obdelane površine, tako da to ima določene pozitivne vplive. Ti ukrepi za ozelenitev pa bodo še bolj učinkoviti, če ne bi bili tako birokratski. Nemčija je nekatere programe tako zapletla, tudi kar se tiče obdorovalnih površin, da sedaj si ne želijo več nacionalnih pravil, želijo si, kmetje si želijo evropskih pravil. To je zanimivo. Torej, tukaj je moje vprašanje, mar ne bi takih predpisov torej vseeno sprejemali na evropski ravni, namesto da to prepuščamo državam članicam. In ti potem uničijo dobre namene, ki jih imamo tukaj, kar se tiče standardov. Pa se želim zahvaliti kolegici iz odbora INTA. Od 2004 do 2014 sem bil tudi v odboru INTA, to sem počel z veseljem in uveljavljal tudi kmetijske elemente v vašem odboru, žal pa potem ni bilo več prostora za me tam. Zato vas torej podpiram v vašem odboru, da torej zahtevamo, da pri dvostranskih sporazumih tudi izpolnjujemo naše standarde. Ne vem, koliko časa ste že z nami. 2010 sem podal predlog s podpisi v povezavi s pogajanji z državami Merkosura, da bi uvoz živil in kmetijskih proizvodov bil dovoljen le, če bi naši standardi, kar se tiče varstva potrošnikov, okolja in standardov glede živali izpolnjevali. To je bilo oktobra 2010 in pri poimenskem glasovanju smo dobili 534 glasov. Na to se lahko vedno vrnemo. To je bilo torej nekaj mojih pripomp. Hvala lepa, da ste nam predstavili to študijo. Hvala, gospod Peter. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala gospod predsjednik, hvala našemu gostu za odličnu predstavitev. Vsi pritiski, ki se izvršuje na Evropsko unijo in na našo kmetijsko politiko, so rezultat, kot ste sami dosem povedali, političnih odločitev Evropske unije. Zato bi zunanja politika Evropske unije v prihodnje morale biti bolj premišljena, kajti večina teh političnih odločitev potem zelo negativno vpliva na naše kmete. Še posebej so občutljive nove države članice, med njimi tudi Hrvaška, naše, naš trg je zelo krhek pod pritiskom uvoza ne le iz tretjih držav, temveč tudi iz zahodne Evrope. Seveda je lepo pomagati novim demokracijam v tretjih državah, vendar tega ne smemo početi na škodo naših kmetov. Zato me zanima, kaj pri, pri, pri, priporočate, kako bi zmanjšali negativen vpliv zunanje politike na evropsko kmetijsko politiko in kako, kakšne eh, zaščitne ukrepe bi lahko uporabili za boj proti nelojalni konkurenci. Imam tudi vprašanje za vso komisijo v članice Evropske unije se uvaža sadje in zelenjava iz drugih eh, držav, sveti držav in to sadje zelenjavo se um, obravnava z pesticidi, ki nimajo dovoljenja za uh, uporabo v Evropski uniji kmetje in združenje proizvajalcev sadja in zelenjave menijo, da je takšno sadje in zelenjava nevarno za potrošnike, je tudi cenejše in je zato nelojalna konkurenca sadju in zelenjavi, ki sta proizvedena v skladu s predpisi uh, Evropske unije in zato menijo, da bi morali sprejeti določene ukrepe. In zanima me, kakšne ukrepe lahko sprejme države članice za to, da bi preprečile uvoz eh, kmetijskih izdelkov, ki so bili tretirani z izdelki, ki nimajo dovoljenja za uporabo v Evropski uniji. Posel Bogovič. Pod Bogovič, izvolite. Hvala za besedo. Najlepša hvala za študijo, ki je odlično pripravljena in tudi v vaši predstavitvi danes ste zelo jasno povedali, kako sta med sabo povezana na eni strani evropska kmetijska politika, na drugi strani pa te zunanji vplivi. Eh, v zadnjih letih se zagotovo soočamo z kombinacijo vseh teh vplivov in eh, nekateri ukrepi znotraj kmetijske politike, kot so bila ukrenitev mlečnih kvot, eh, potem ruski embargo, so prav pokazali, kako so kratkoročni učinki zelo veliki, zelo negativni za evropsko kmetijstvo. Eh, sam ne bom sodil zunanje politike glede Rusije, vendar pa dejstvo je, da, je, da so kmetije žrtva, žrtve te, tega spora med Evropsko unijo in pa med eh, Rusijo in bojim se, da te posledice ne bodo samo kratkoročne, ampak da se v nekaj letih eh, in tudi do zdaj se že vidi, da se je to rusko kmetijstvo prilagodilo temu in tudi trgovske poti se bistveno spreminjajo. Zato mislim, da je naša dožnost, tako kot je bilo že danes to rečeno, da resnično poskrbimo za to, da evropski kmetje ne postanejo žrtve na tej šahovnici velikih eh, zunanje političnih eh, pritiskov pa, pa in pa tudi konfliktov na drugi strani. Ne smemo pozabiti tudi na težave znotraj Evropske unije, kjer, kar, kjer jih dodatno povzroča še premoč trgovine v, v prehranski verigi in eh, posledično tudi mislim, da ko govorimo o teh stvarih, kot je dejala že kolegica Petirjeva iz Hrvaške, moramo biti pozorni, ne jemati samo Evropsko unijo kot celoto, ampak ker imeti v vidu tudi zelo različno evropsko kmetijstvo, kajti v očeh kakšnega močnejšega, najbolj naprednejšega kmetijstva je kakšen znani trgovinski sporazum bistveno prej sprejemljiv kot tisti, ki, eh, ki eh, so v konkurenčno slabšem položaju če želimo ohraniti te eh, osnovne apostolate evropske kmetijske politike, se pravi, da bomo prehranili evropejce z varno, zdravo hrano, hrano predelano po visokih standardih, da bomo tudi kmetu zagotovili primeren prihodek, eh, po, eh, po, po, eni, po drugi strani pa tudi ohranjen krajino, ki je dosti več kot kmetijstvo, poseljenost Evrope, in zato mislim, da je potrebno v teh znanih eh, političnih sporozumih imeti vse to v vidu. Moje vprašanje je tako eh, pripravljavcev, kako ocenjujete eh, v času, ko smo v času sprejemanja sporozumov CETE in pa TTIP-a, e po vašem poznavanju eh, in pa tudi nam nekatera pogajanja niso znana, ampak po vašem poznavanju, ali so dosežene tiste rdeče črte, kot smo dejali, da jih kmetijstvo enostavno ne sme dopustiti, da gre preko njih, ali imamo zaščiteno evropskega kmeta in pa evropskega potrošnika. Pan posel De, de Castro, pa je pošla. Grazie, presidente. Hvala, gospod De Castro. Hvala za to študijo, zelo zanimiva, kot ste sami dejali in tudi številni kolegi so to podarili. Kmetijska politika trpi zaradi zunanje politični dejavnosti Evropske unije. Mi torej smo žrtov odločitev, ki ne, ne upoštevajo vzajemnosti kot je omenila gospa Aguilera in, in tudi gospa Imakulata je to omenjala. Danes ste govorili o vplivu, ki je pogosto negativen zunanje politike na SKP. Bilo bi zanimivo razmišljati, kako lahko SKP vpliva na zunanjo politiko EU recimo izkušnje SKP za razvoj podeželja, program LIDER, naprimer, bi lahko prenesli v naša pogajanja z našimi eh, sosedskimi, eh, sosedskimi regijami. Recimo, ko se pogovarjamo z mm, Marokom, Tunizijo, bi lahko o tem mm, se pogovarjali in jim predlagali, da tudi sami razvijajo takšen program. Mi bi jim lahko tu pomagali z recimo razvojem programa Lider za sredozemlje in potem bi lahko na ta način izkoristili Eh, razvoj v teh državah na način, da bi spodbujali lokalni razvoj. Torej, sam bi obrnil eh, besede. Kako bi lahko SKP pozitivno plival na zunanje, zunanje politiko Evropske unije? Torej, da bi naša razvojna politika ne bila, ne bila vedno vprašanje uh, Mm, konkurence, temveč da bi spodbujali kakovostni eh, razvoj v teh regijah in bi morda jim lahko dali na voljo pravila, ki veljajo znotraj SKP. Nikolson. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala profesorju Svinbenku za to odlično poročilo. Skoga je za pogajanja znotraj STO-ja, za TTI ali katerakoli druga trgovinska pogajanja ima vedno um, pač določene stvari, ki so za, kate, določene stvari, ki so proti, lahko smo odprti, lahko smo protekcionistični in potem se pač moramo odločiti, kako naprej. Pogovarjali smo se že o cenejšem uvozu iz drugih držav. Sam sem bil član od delegacije odbora, ki je šla v Brazilijo v času goveje krize v Braziliji. Takrat smo rekli, da brazilska govedina vse z našim standardom. In takrat smo šli uh, v Brazilijo in ugotovili smo, da to ni res in potem mora komisija omakniti to trditev ali mi v EU lahko znižamo svoje standarde? Vesel sem, da je z nami danes kolegica z odbora Intre, da bo slišala, kaj mi menimo. Kaj te, to je osnovna težava. Ali bomo zmanjšali svoje standarde ali pa bomo zaščitili naše uh, kmete in bomo rekli, da ničesar ne smemo voziti v EU, kar ne ustreza tistim standardom, ki jih morajo izpolnjevati naši kmetje. Mislim, da ljudje, ki se pogajajo imenu EU, našem imenu, bi sprejeli takšno stališče. tudi gospa Agila je govorila o tem. To je zelo zaskrbljujoče v celotni EU, ne le za živinorejce, temveč tudi za druge sektorje. Gospod eh, profesor, govorili ste o brexitu. Morda želite povedati, da ste izgubili na tem referendumu, vsi smo izgubili na tem referendumu, pač to je demokracija, če nam je všeč ali ne. To je pač stvar demokratične volje. Ko razmišljamo o tem, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da ne glede ali imamo 27-28-28 bo prišlo do velikih sprememb. In zanima me, ali lahko poveste kaj več o posledicah Brexita. Sedaj že 40 let poteka trgovina med EU in Združenim kraljestvom in sedaj se bo to spremenilo čez noč in to bo gotovo zelo vplivalo na številne sektorje, ne le v Združenem kraljestvu, temveč tudi zunaj zunaj kmetstva. In to sem tudi že sam videl, recimo kmetje v mojem volilnem kraju pravijo, to je čudovito, sedaj bo prišlo do, do, do, do tega, da bomo lahko več prodali, ker je naša valuta zgubila 12 odstotkov, zgubila preko noči. No, sami pa so pozabili, da. Še pred nekaj meseci je bilo ravno drugače. Skratka, uh, sam prihajam uh, sam prihajam z severa in oni so se soočili z 12 odstotnim upadom prodaje zaradi fluktuacij valute. To so stvari, s katerimi smo začeli soočati. In določene te stvari sploh ne bodo pod našo kontrolo in se bomo morali naučiti s tem živeti če ste proizvajalec, potem lahko preživite 2 do 3 odstotno spremembo cen, vendar 10 do 15 odstotna sprememba cen pa je že nekaj, kar vas lahko zelo prizadane, tudi če traja le kratek čas. Ali nam lahko poveste kaj več o tem? Morda to ni vaše področje dela, morda se lahko kasneje pogovoriva, vendar to so stvari, ki me res zanimajo in vsem tem se bomo morali soočiti v prihodnjih dveh letih. Hvala lepa. Komisija, gospod Londero, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, profesor Svinbenko, za zelo dobro predstavitev in zanimivo poročilo. Poročilo je zelo točno in uravnoteženo. Res je, da zunanje delovanje, torej mednarodni sporazumi, posrbominski sporazumi, razvojne pobude, tudi COP21, vse to vpliva tudi na razvoj trgov in tudi na oblikovanje politik tudi na oblikovanje SKP in razvoj SKP. Manj sem prepričan o vzročno-posledični zvezi med pogajanji znotraj STO in reformo ribišča. Mislim, da je to vplivalo, da je to vplivalo nekaj drugega, ne pa svetovna trgovinska organizacija. Omenjali ste tudi sporazum, da lahko en sporazum zelo vpliva na številne politike. No, seveda tu prišlo sedaj do stagnacije, pogaja znotraj STO, tudi to vpliva na nek način, to ste omenjali. Komisija eh, pripravlja študijo, s katero želimo oceniti, to je sicer težko vse potencijalne sporazume, o katerih se sedaj pogajamo in da bi videli, kakšen bi bil kumulativen učinek na evropsko kmetijstvo. Ta študija sedaj poteka in komisar je napovedal, da bo k malu tudi zaključen in upam, da bomo lahko k malu res zaključili in vam tudi predstavili vam pa tudi svetu. Sam delam na ekonomski analizi in sem sodeloval pri trgovinskih eh, pogajanjih. Govedina je vedno bila tisti sektor, na katerega smo se posebej osredotočili pri naših analizah. In sam sem videl na svoje lastne oči, kako so e, evropski pogajalci pozorni in previdni, ko gre za pogajanje o govedini. Tukaj je prav, kar povedal gospod Nikolson, treba je najti pravno ravnovesje med tem, da se ne odpremo preveč in da ne škodimo kmetijstvu v državnem kraljestvu. Hrati pa po drugi strani imamo možnost, da se posebno zapremo in potem zgubimo izvozne priložnosti na drugih trgih. Potem vprašanje kolegice iz odbora INTA glede standardov. To sem si zabeležil in bom to uh, pre prestavil na sestanek, specializiran spe, uh, sestanek z pogajalci in generalnim direktorjem. Uvoz, uvoz mesa danes, oziroma uvoz danes je takšen, da blago je eh, skladno z našimi standardi. Hkrati, če želimo imeti više standarde v Evropi, zato da bi zadovoljili eh, zahteve 500 milijonov evropskih državljanov, je to koristno za naše državljane, pa tudi za tiste, ki si želijo proizvajati boljše proizvode. In v zadnjih desetletjih sem videl, da izvažamo dvakrat več kmetijskih proizvodov. Torej, eh, kmetijski proizvodi so res kakovostni, še to ni le mit. Od leta 2008 naprej je EU neto izvoznica, ko gre za kmetijske proizvode. Potem vprašanje nelojalne konkurence pridelkov, ki se jih obravnava s pesticidi, ki v Evropi niso dovoljeni. To bom tudi prepustil specialistov, vendar vem, da obstaja zakonodaja glede minimalnih ostankov za izdelke domače ali uvožene in kot mi je znano standardi, ki veljajo za trgovce, so zelo strogi. In tudi, ko gre za eh, kemikalije, ki so dopuščene v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Rodriguez, izvolite. Ja, da nekaj bi rad razjasnil s predstavnikom komisije torej, to mi pomeni, pa vam tudi gotovo, in sicer vprašanje to, da imamo nelojalno uh, konkurenco v pristaniščih Evropske unije, ko gre za nadzor na kmetijske in nekmetijske proizvode, torej, eh, ko proizvodi eh, vstopajo v Evropsko unijo. Sem svetnica enega španskih pristanišč in vemo, da ko pridejo sveži proizvodi iz eh, jugoshodne Azije in se do zemlja, če ne. Mm, če eh, so kakšne težave z njimi, potem ne gredo v pristanišče v Valenciji, ker so pri nas inšpekcije zelo stroge, ker se resno jemljemo, ker želimo, da se izdelki držijo eh, pravici in smo proti. Uh, Eh, nelojalni konkurenci. Zato meni je to zelo pomembna tema. Ne gre za to, da bi morali imeti dodatne standarde glede proizvodov, temveč moramo zahtevati, da tisti proizvodi, ki vstopijo v Evropsko unijo, se držijo obstoječih standardov. Zato vem, da to ni pristojnost odbora za kmetijstvo, vendar mm, državljani si želimo pristojnost komisije glede tega. In mislim, da se glede tega vsi strinjamo, torej komisija se mora tega lotiti. Ne potrebujemo dodatne regulacije, potrebujemo večjo uh, zahtevnost, večjo strogo zglede izvanja obstoječe zakonodaje. Zato menim, da bi bilo dobro, da se inšpekcije izvajajo na enako strogi ravni v vseh pristaniščih zato da smo lahko prepričani, da vsak proizvod, ki pride v Evropsko unijo, je takšen, kot so tisti proizvodi, ki prihajajo iz evropskih kmetistov. Hvala. Imamo čas za to razpravo. Gospod Hojsving, izvolite. Eh, ich wollte nur was dazu sagen, was die Naj povem še nekaj na to, kar je dala komisija, da smo tako uspešni, da smo odlični izvozniki na mednarodnih trgih in da je potem vse lepo in prav. Naj pa spomnim, da nam je to uspelo le, ker so se kmetijske cene zelo znižale v zadnjih letih. In zato smo razširili seveda izvoz mleka, ampak po kakšni ceni zato ker je pač cena mleka v EU nižja kot delno celo na Novi Zelandiji. V Nemčiji smo v štirih letih izgubili 40 tisoč mlečnih kmetov. Je to uspeh? Dobro, pridobili smo trg, ampak izgubili smo pa proizvajalce. V Španiji je statistika zelo podobna. Torej se moramo poprašati o smislu tega izvoznega modela ali to resnično koristi in komu to koristi. Seveda, tudi ne tistim, ki se morajo soočiti z našo poceni konkurenco in kar se standardov tiče. Pa se je kar absurdno, da, ko govorimo, da imajo vsi enake standarde kot mi. Poglejmo, koliko pesticidov je še dovoljenih v ZDA, ki so pri nas že 20 let prepovedani, naprimer poraba atracina. Kadar torej govorimo o uporabi kemije na trgu, žitaric, seveda ne. Moramo govoriti, da se vsi držijo enakih pravil kot mi. Gospod Flanagan. Hvala lepa. Komisija mi ni odgovorila na moje vprašanje. Prvič smo lahko na našem odboru obravnavali to, da govedorejci dobijo drugačne eh, odgovore od različnih komisarjev. Ima prav komisarka Malmström ali komisar Hogan. En pravi, da govedoreja je na menju, drugi pa da ni in sedaj bi eh, radi to izvedeli. Zelo ohlapno ste odgovarjali in ne vem, ali bi lahko dobil dokončen odgovor glede tega in ali lahko govedorejci dobijo dokončen odgovor glede tega, kot je povedal gospod Egnus, da je referendum za uh, nami in morda bo gospod Hogan sedaj govoril drugače. Torej, kaj pravi vaš šef glede, glede govedine? Merci, uh, moi je me réjouis, la komis Hvala. Komisija pravi da pripravlja študijo glede skupnega učinka prostorkminskih sporazumov na rusko kmetijstvo. No, govori o spoštovanju konkurence e, evropskih državljanov in proizvajalcev tretjih držav. No, sveda, vi naredite analize ostankov pesticidov. No, vendar kolegica omenila konkurenčnost evropskih kmetov glede na kmete iz tretjih držav. V tretjih državah uporabljajo prepovedane pesticide, pesticide, ki so eh, prepovedani v Evropski uniji. In to je to, kar me skrbi. In to je tisto, kar se vprašujejo kmetje v Evropi. Kdaj bodo tudi uvoženi proizvodi se držali enakih standardov, kot se jih morajo držati eh, evropski kmetje. Ne gre zgolj za ostanke pesticidov, temveč za vse zahteve, ki so naložene evropskim proizvajalcem. Želim odgovor od komisije s tem v zvezi. Hvala. Predstavitelj komisije, chce še zabrať głos? Bi se komisija rada odzvala? Bardzo proszę. Izvolite. Um, uh, Bom skušal jasno odgovoriti na zelo jasno vprašanje. Žal. Komisar Hogan ali komisarka Malmstromova, uh, kaj ste se odločila kot analitik, ki dela vsega, na kumulativnem učinku trgovinskih eh, sporazumov, mi je bilo naloženo, da pravčim kumulativni učinek eh, protrgovinskih sporazumov na vse sektorje, tudi na sektor govedore. Torej, to so vse informacije, ki jih imam. Kar zadeva vprašanje nevene konkurenčnosti proizvodov, ki se jih predeluje s pomočjo kemikalij, ki so v Evropi prepovedane. Naj povem, da bom moral to vprašanje posredovati kolegom, ki so pristojni za to področje. Bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę tych. Prosim. Ne pozabite to, kar so vas danes kolegi vprašali, morda lahko kasneje posredujete odgovore v pisni obliki. Potem je tu vprašanje manipulacij in špekulacij na svetovnih trgih. Cene mleka so bistveno upadle, podpisujejo pa se terminske pogodbe. v določeni meri so kupci ustvarjali situacijo, ko lahko še naprej kupujejo po zelo nizki ceni. To velja za mleko v prahu, to velja za žita in mislim, da moramo biti zelo pozorni na to in to moramo analizirati, kajti to so procesi, ki se dogajajo vendar ki jih je zelo težko prijeti za roge, lahko pa resno vplivajo na eh, evropsko kmetijsko politiko, lahko grozijo eh, nacionalna kmetijstva. Pozdravljam za misel. da imamo študijo o posledicah odprtja trgov. Videli smo odločene učinke že do zdaj. Recimo, ko gre za ukrajinske proizvode, to lahko vidim sam doma na polskem. No, v to pa bomo učinke širše zaznali k malu in proizvodnja tam se bo povečevala in to hitro. No, sedaj pa bi se povrnil k profesorju Svinbenk oziroma samo še hip. Seveda. Pon srečali se bomo s komisarko Malmstromovo in s komisarjem Hoganom novembra. Sedaj pa bi res rad znova dal besedo gospodu Svinbenko. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih, tako da izvolite. Hvala lepa. Ja, veliko je bilo razprav. Nekaj jih je povezanih s sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi, uvoznimi ukrepi in razpravo s komisijo. No, o to se ne bi umešaval, če mi dovolite. Moj mandat je bil tak, od samega začetka se ne, ne bi ukvarjal s sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi. Prav tako je res, da je bilo veliko dogodkov na trgu, nestabilnost cen, ki so potem vplivali na evropsko kmetijstvo in o tem se je tudi potrebno pogovoriti, kot ste sami dejali, gospod predsednik. Vendar pa spet dejal bi, da so me prosili, da spregovorim o tem, kako so zunanje dejavnosti EU vplivali na politiko kmetijstva kot tako. Gospod De Castro je zanimivo omenil SKP, podržavski razvoj, kako se v tem odraža. Eh, zunanja politika. Dobro, to ni bil moj namen, bi bilo pa to zanimivo se ogledati. Kar predvsej je bilo govora o TTIP-ju, Merkosurju, kvotah, mislim, da komisija ni dala odgovora na vprašanje gospoda Flanagana, vendar pa že na samem začetku se mi je zdelo, da bo govedina morala biti na dnevnem redu, če bomo imeli resno razpravo o Merkosurju. potem je bilo nekaj nadaljne razprave o tem, vendar pa vprašanje je po moje to, da morda en sam prostotrgovinski sporozum ne bo imel veliko vpliva na naš trg, če bo pa več, pa vpliv bo. In odgovor komisije je bil, da bomo dobili poročilo jeseni in da bo to koristno. Potem pa še gospod Des, mislim, da je spraševal, ali naj gremo po poti večjih prostotrinskih sporazumov, ali bi bilo bolje, če bi imeli krok iz dohe. Seveda bi bilo boljše, če bi imeli krok iz dohe, kot pa da imamo toliko prostotrinskih sporazumov. Vidimo lahko iz teh sporazumov, da vključujemo elemente, ki niso samo kvotne in carinske. In to potem stvari precej zaplete. Potem pa še manjša pripomba, ki sem jo podal v poročilo. Kot ekonomist sem to zlobno storil, ker je moje poročilo, ki bi naj moje poročilo bilo precej neutralno in bi naj opisovali, kako zunanje dejavnosti vplivajo na SKP. Torej, eh, pripomba, da potrošnik pridobijo zaradi trgovine. In tole je sprožilo kar precej odzivov v dvorani. Mislim, da je še vedno zrno resnice v tem. Že samo vzpostavitev EU je temeljila na carinski uniji, ko so potem ocenili carinske dajatve in so ljudje trgovali. Ne gre samo za to, da so proizvajalci pridobili, ker so imeli večji tržni delež, ne, tudi potrošniki so pridobili, ker so bili, bile cene niže in je bilo več proizvodov. To pa seveda prinaša izzive za sektor proizvodnje, kjer je vedno več konkurence. In to je eden od izzivov, s katerimi se sooča SKP, pa seveda tudi druge politike. Hm, ne znam prav dobro več brati svojih zapiskov. No dobro. Razprava o Brexitu. Morda tole ni pravi forum, da se pogovorimo o tem. Lahko pa to povem, kje drugje. Samo naj rečem tole. Kolikor vem, britanski akademiki niso bili vključeni v kakršnekoli razprave eh, z javnimi službenci v Združenem kraljestvu. Ne vemo, kaj se načrtuje. Vendar pa seveda bo meja Severna Irska, Irska eden ključnih izjev, s katerimi se bomo soočili. Mislim, da sem nekako na pol odgovoril na večino pripomb, ki so bile dane. Dziękuję panie profesorze. Zapewne. Hvala lepa za te vaše odgovore. Hvala lepa, profesor Svenbank. Mislim, da tole ni zadnjič, ko se pogovarjamo o teh vprašanjih. Gotovo se bomo na to še vrnili. Ni pa potrebno imeti preveč domišljije, da ugotovimo, da bo globalizacija zahtevala od EU, da ima tudi globalno medijsko politiko. V preteklosti pač ni bilo možno prevažati pšenice po morju, zdaj to lahko počnemo in imamo pač globalni trg. Nekoč tudi ni bilo možno možno izvažati belgijske čokolade na Kitajsko, zdaj pa lahko. Torej, imamo vprašanje meja, vprašanje varnosti, imamo pravila, ki smo jih vzpostavili, zato da zagotavljamo varnost. Vsaka država to izvaja na svoj način To pa pomeni tudi, da obstajajo omejitve, kar se tiče globalne trgovine. Dva sta potrebna za trgovanje. Če neka država želi zvažati v drugo, mora pričakovati, da bo potem druga želela početi točno to v drugo smer. In to velja seveda tudi za EU. Spomnim se reforme v sektorju sladkorja. Takrat bi naj bili pomagali revnim kmetom v Južni Ameriki, pa ni uspelo. Velike multinacionalke so pobrale dobičke. Zato moramo preanalizirati te zadeve. Moramo razpravljati o prihodnosti SKP skozi prizmo znanstvenih dognanj. Še enkrat naj se zahvalim profesorju Svinbanku, naj se zahvalim poslankam in poslancem za udeležbo. Ne bom prav veliko govoril, dobro je, da smo imeli to študijo. Lobiral sem pri koordinatorjih, da bi to študijo pripravili, veseli me, da smo imeli. Sedaj pa še gospod Flanagan, prosim. prosim. You, Chairman, uh... Hvala lepa, predsednik. Pod točko razno, glede na to, kar je dejal poslanec Nikolson o zamisli, da bi imeli poročilo o Brexitu ali specifični sestanek o Brexitu. Mislim, da je to nekaj, kar moramo storiti, kajti to je zelo pomembno za britanske irske kmete in seveda za celotno Evropsko unijo, kar se tiče financiranja. Znesek sredstev, ki ga Britanija prinaša v SKP. Zato potrebujemo poseben sestanek, morda posebno poročilo. Ne vem, kakšen bi bil najboljši način, mehanizme poznate bolje vi. To moramo storiti, kajti tukaj smo to obravnavali samo tako mimo grede. In razumem, profesor ni hotel iti po tej poti, da bi se pogovarjali o tem, zato potrebujemo čas. Na Irskem se pogovarjamo eh, samo o tem, poleg tega, da mora Apple plačati eh, davke. Torej, kako bi lahko to olajšali, kateri mehanizem bi lahko uporabili? Tak, vi še želite, da vam podebijo bi nas pod... Da, mislim, da se bomo te teme lotili na sestanku koordinatorjev. Mislim, da je to nekaj, o čemer je vredno razpravljati, vredno razmišljati in med nami gotovo bomo našli pravo formulo. Tako, sedaj pa mislim, da lahko zaključimo s to točko. Hvala lepa, profesor Swinbank. Hvala lepa, poslanke poslance. Aha, še gospod Nikosen? Da, pri tem vprašanju mislim, da imate prav. Ko sem podal pripombo, sem dejal, da si moramo ogledati vse možnosti. Potrebno si ogledati dejstva, kakršna so. Morda je prezgodaj odzvati se na vsa dejstva, vendar bi, bi na koordinatorjih se morali pogovarjati v pristopu glede tega. To bo imelo velikanski vpliv na skupno kmetijsko politiko za vse države članice. Hvala lepa. Da, to smo sprejeli, to smo si zabeležili. O tem bomo govorili na sestanku koordinatorjev še točka razno. Nekdani kolega Stefan Lefol je gostil sestanek ministrov za kmetijstvo 1. in 2. septembra, kjer je bilo govora o prihodnosti SKP. Gospod Andrije je bil navzoč v imenu našega odbora in gotovo bo na naslednjem sestanku o tem poročal. Mislim, da bi bilo dobro izvedeti, v katero smer gre ta razprava. Prav tako pa bi bilo koristno slišati poročilo v konferenci v Korku ko je šlo za izjavo o podeželskem razvoju pred 20 leti in sedaj seveda konferenca, ki se je odvijala letos. Še en sestanek imamo v septembra. Gotovo se bomo potem sestali še v Strasburu, pa tudi še na našem naslednjem sestanku konec meseca. Hvala lepa vsem poslancem, sekretarjatu in tolmačem. Zadržimo na sestanku.